skloniran eh, tukaj v tem parlamentu. Prosim, če to preverite pri svoji službi. Mm, torej, ta vprašanje za ustni odgovor eh, bodo nekoliko krajša, malo manj časa imamo na voljo eh, zaradi zamude pri prejšnjem eh, sklopu. Zaključili bomo nekako do nekaj eh, čez eh, pol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 Eh, torej eh, želel, eh, torej gospa Blinkevič Jute je predložila zelo eh, pomembno vprašanje. To je ključno vprašanje z vidika izzivov, ki smo jih sprejeli eh, in sicer eh, pravzaprav, eh, kar se nanaša na eh, eh finance eh, in eh, finančna kriza je razkrila ranljivost v eh, sami koncepciji oziroma v samem konceptu eh, teh eh, skladov in eh, tu a annoncé sur ce sujet des orientations politiques au parlement. Ehm, in eh, pokojnin in eh, tu bomo v leta 2010 eh, predložili zeleno knjigo o pokojninah in sicer gre za uravnavanje tega področja ob upoštevanju dejavnosti in Eh, potrebno bo še okrepiti eh, notranji trg, pa tudi eh, same pokojninske sklade. Tu bi se upoštevalo tudi pravila, ki se nanašajo na likvidnost in Eh, prav tako pa bomo sodelovali z Evropskim eh, parlamentom. In zato, eh, da bi se izognili kakršnikoli odvoumnosti, naj povem, da bo komisija zelo spoštovala z subsidijarnega vidika izbor držav članic njihovih sistemov, pokojninskih sistemov. Gospa eh, Blinkevič, v tej ima besedo. 30 sekund. Komisarja Užacakima ir iš tikrųjų lauksim, kad kaip ga. Eh, hvala lepa, gospod komisar, za vaš odgovor. E, tako da bomo sedaj v pričakovanju te zelene knjige, ki ste jo omenili. E, gre za, e, seveda za področje, e, ki je za državljane zelo. E, pomembno. V uh, Litvi, na primer, je prišlo do zmanjšanja pokojnin zaradi trenutne gospodarske krize, sedane gospodarske krize. Eh, gospod komisar, naj vas vprašam, zakaj je komisija namenila tako malo pozornosti stabilnosti pokojninskih skladov in eh, garancijam v okviru strategije 2020. Potrebno bi bilo upoštevati tudi demografsko situacijo, potem tudi razmere na trgu in tako dalje. Vse to zbuja skrb in videti je treba, na kaj lahko računamo čez deset let. Gospod Misar, želite odgovoriti? Gospa poslanka v dokumentu Strategija 2020, ki je dokument za rast za rast, ki bo zelena, inteligentna in pa inkluzivna ter pravična. Torej, jasno je, da v tem dokumentu ne moremo govoriti o vseh temah, zato imamo druge instrumente, druge eh, eh, situacije, druge priložnosti, druge okvire za obravnavanje takšnih temeljnih vprašanj, med katere spada tudi vprašanje pokojnim in pa odvisnosti evropskih državljanov. Upoštevajo seveda vse izzive, ki sem jih omenil. Ravno kar sem tudi tudi sam rekel, da so eh, pokojninski skladi pomembni investitorji, da imamo različne tipe. Eh, po eni strani imamo eh, sklade, ki eh, so ustanovljeni na podlagi zakona, druge, ki so eh, zasebni eni, ki so obvezni in eh, države imajo različne sisteme. Nekatere poznam, ki so bolj naklonjeni sistemu porazdelitve. Torej, upoštevali smo vse te razlike in tako smo pripravili to zeleno knjigo in jo bomo kmalo predstavili in zato sem vesel, da imamo lahko v tem čim širšo možno razpravo. Hvala lepa. Imam samo eno dodatno vprašanje. Gospod Obermajer, imate besedo. Pol minute. Hvala, gospod predsedujoči. Moja domovina Avstrija spodbuja zasebne pokojninske sklade z desetimi evri na leto. E, in čeprav lahko to prispeva k reševanju e, gospodarske krize. Mislim, da si bomo morali postaviti vprašanje, ali je to pokojninski skladi so stvar države ali pa e, je treba vključiti tudi druge organizacije. To je zdaj vprašanje, ali mogoče komisija ne misli, da je to zelo kratkoročnost, da e, državno subvencioniramo zasebne pokojninske sklade, ne da bi imeli kakršne koli jamstva in da bo to eh, pripeljalo v prihodnosti do še večjih problemov. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Predsednik Baroso je pred nekaj časa odgovarjal na več vprašanj v zvezi s pomembnimi temami, kot so finančni tokovi, omenjali ste spekulacije in kaj lahko rečem kot evropski komisar odgovoren za notranji trg in za storitve. E, odgovoren sem za regulativo in nadzor na tem področju. Torej, ne bomo pustili nobenega proizvoda, nobenega ozemlja, nobenega trga brez inteligentnega nadzora in brez učinkovite regulative. Nič ne bo ostalo brez tega trgi so eh, različni, vendar pa se mi že trudimo. Imamo svežen o nadzoru, o tem se sedaj razpravlja in eh, večkrat eh, smo revidirali že direktivo RP in tu smo skušali postaviti zelo stroga pravila za vlaganja. Ponavljam, vsak tak produkt, vsak ta trg bo prišel pod nadzor, ki bo učinkovit in inteligenten. Samo še eno dodatno vprašanje, gospod Kao, pol minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zelo potrebno je, da imamo dolgoročno strategijo za reformo eh, in to tako za Eh, zasebne pokojnine kot za javne eh, pokojninske sisteme. Vemo, da se je leta 1968 zelo povečala eh, rodnost. Tisti, ki so bili rojeni takrat, bodo šli mali v pokoj, danes pa je rodnost zelo nizka in tako je sorazmerna med aktivnim prebivalstvom in upokojenci premajhno, da bi lahko plačali pokojnine. Želela bi vedeti, torej, kakšne ukrepe nameravate sprejeti za to, da bi Eh, temeljito in vzdržno reformirali pokojninski sistem. Hvala. Eh, hvala lepa, gospa poslanka. V prvem stavku svojega kratkega nagovora sem omenil enega glavnih izzivov poleg mobilnosti in ta eh, izziv je demografija, demografske spremembe. In mislim, da čeprav demografija ni eh, v pristojnosti evropskih institucij, ampak v glavnem gre za izziv, s katerim se soočajo vse evropske države. In na našem eh, kontinentu bomo imeli manj prebivalcev, če se ne bo povečala rodnost v primerjavi z drugimi kontinenti, zato je to resna stvar kajti to je povezano z pokojninami in pa tudi s tem, kako eh, poskrbeti za tiste, ki so odvisni od nas. Ta zelena knjiga bo dobro orodje, prišla bo v pravem trenutku, ne bo več dolgo časa treba čakati, potem boste lahko postavljati še eh, ta vprašanja. Razdelili bomo tisto, kaj je mogoče narediti na nacionalni ravni in kaj je mogoče narediti na eh, evropski ravni. Uredili bomo vprašanja zasebnih pokojninskih skladov, javnih pokojninskih skladov, vse to bomo vključili v to zeleno knjigo, upoštevajoč vsa ta vprašanja. In kot sem že rekel, bo ta zelena knjiga na voljo čez nekaj mesecev. Hvala lepa, gospod komisar. Naslednje vprašanje, Šuman Keli, o poplavah v Evropski uniji. Komisar, imate besedo. Gospod eh, predsednik, eh, gospod Keli postavlja vprašanje, ki je povezano s tragično situacijo. Vsi vemo, kaj se je zgodilo na Madeiri in na Atlantski obali Francije. Vemo, kako so bile te regije prizadete. In naj izrazim našo solidarnost z vsemi žrtvami in komisar Han, kolega, je eh, šel na obe mesti, kjer je prišlo do poplav. Tu se soočamo z eh, podnebnimi spremembami. Zaradi podnebnih sprememb prihaja vedno eh, več do takšnih naravnih katastrof, vendar pa to niso samo naravne katastrofe, ampak vseeno lahko zelo eh, vplivajo na življenje ljudi, vplivajo na gospodarstvo, na eh, kulturo, na kmetijstvo. Eh, tu naj omenim potem še pomorske katastrofe z onasnaževanjem. S to temo se ukvarjam že dolgo časa. 89. leta sem bil 1999. Eh, leta se moral odgovarjati kot novi komisar eh, grškemu kolegu, ki je bil zaskrbljen zaradi potresa v njihovi državi. Takrat sem rekel ustvaritev sklada solidarnosti in pa eh, vzpostavitev Evropske sile za civilno zaščito. Do leta 2002 je bilo treba počakati, ko je prišlo do velikih poplav v Nemčiji, Avstriji in na Slovaškem in potem v treh mesecih vse podporo parlamenta in sveta je komisija končno ustvarila ta solidarnost solidarnostni sklad. In v Madeiri bo ta sklad posredoval, ravno tako bodo sredstva iz tega sklada dodeljena Atlantski obali, tako kot je bil primer že večkrat pri takih katastrofah od leta 2002. Kar pa zadeva Evropsko silo za civilno zaščito, moj kolega na tem dela, pogovarjate se skupaj za gospod Ashton in upam, da nam ne bo treba čakati nove katastrofe, da bomo združili svoje sile in svoja sredstva pod isto evropsko zastavo. Eh, za odziv eh, katastrofan, kot je bila ta na eh, Haitiju in ta v Čilju. Kar pa zadeva zavarovanja. Vse ni javno in nezavarovaljivo. Vsega ne moremo pokriti solidarnostnim skladom. Mislim, da moramo eh, narediti več pri ocenevanju tvegan, ki jih lahko pokrijemo z eh, zavarovanjem. Eh, Zelena knjiga iz leta 2002 predlaga eh, sistem, eh, kjer bi eh, imeli tudi javne pomoči. Želim, da se bolj natančno preuči vloga zavarovalniških produktov. Tu je še delo benchmarkinga, zahteval sem, da moje službe ocenijo, kaj obstaja v različnih državah članicah in v, v nekaterih primerjih ko gre za čezmejne učinke, bi mogoče lahko začeli razmišljati o evropskih zavarovalnih sistemih. Gospod Keli, vem, kako zelo kompleksno je to vprašanje. Posvetoval eh, sem se z Eh, vsemi in posvetovati se bomo morali z vsemi zavarovalnicami, strokovnjaki in tako naprej, tako da bomo lahko izmenjali najboljše prakse in določili prioritete na pravi ravni in tako bomo lahko bolje zavarovali državljane v Evropi, upoštevajoč vse te različne vedike. Zato sem opravil ta operativni del dela screening in pa benchmarking eh, obstoječih zavarovalniških sistemov v 27 državah članicah. Thank you. Mr. Kelly, your supplementary. Gospod eh, Kelly, dodatno vprašanje, pol minute. Hvala lepa, komisar. Seveda, eh, vse nas skrbi. To, kar se je zgobilo v Madeiri, potem v Franciji, tudi pri nas je bila nevarnost na srečo brez žrtev. In v Cornwallu se je zavarovanje, eh, zavarovanje, zavarovanje povečalo šestkrat. Torej, to je zelo resno vprašanje. Kaj pa tiste vlade in države, ki ne uporabljajo uh, direktive o poplavah ali razmišljate o sankcijah za te države? Hvala lepa, komisar. Cette directive euh, euh, inondation date de. Pour poplava so bile 2007, potem je bila tudi, eh, bilo tudi sporočilo komisije. Mislim, eh, da govorite o direktivi, ki je dokaj mlada. Komisija mora preveriti in to bo tudi naredila, kako države članice uporabljajo ali pa ne uporabljajo te direktive. Ampak, ko govorimo o poplavah, to smo videli v Franciji, pa tudi prvest, posledice urejanja prostora so uh, hude, ampak do teh uh, poplav je včasih prišlo tudi da, zaradi neustreznih ukrepov urejanja prostora, zaradi premajhne uh, preventive. Zato bomo skušali narediti vse, da bojo sprejeti ustrezni ukrepi in da se bo direktiva uporabljala. Hvala lepa, gospod Higgins, dodatno vprašanje. Gospod predsednik, hvala. Komisarju se zahvaljujem za odgovorem. Apropo, to, kar je rekel gospod Kelly, uporaba eh, direktive o poplava, kot vemo, je, eh, jo bo treba prenesti letos v vseh 27 državah članica. Sam bi pozval na to, da Evropska komisija spremlja to, kar delajo nacionalni organi s to direktivo. Eh, 95. leta sem bil odgovoren za poplave kot minister na Irskem in potem smo rekli, da na teh poplavnih področjih ne bi smeli nič več graditi. Eh, ampak vseeno eh, je veliko takšnih, eh, ki sedaj zahtevajo kompenzacije, bilo zgrajenih potem ukrepo na poplavnih območjih. In zato je treba predvideti tudi določene sankcije za tiste, ki kršijo direktivo. Gospod eh, Zemko, gospod Banje, gospod Banje, ali lahko predlagam, da še eno vprašanje poslušamo eh, gospod Zemka. Gospod komisar, jaz imam drugačno vprašanje za vas. Tu govorimo o zavarovanju in ko pride do katastrofe, je treba narediti dve stvari, ki sta različni. Komisar, Moje vprašanje je naslednje. Ali ne potrebujemo nekega centra za odzivanje na krize, Crisis Response Center? Nimamo nobenega enotnega eh, centralnega organa, ki bi se odzival na te eh, katastrofe. In ali ne bi morali narediti več za boljšo civilno zaščito? Nimamo nobenega letala, recimo. Eh, potrebujemo tak eh, enotni center in več eh, zmogljivosti. Hvala lepa, komisar, imate besedo. Dve različni vprašanji sem dobil. Najprej vprašanje poplav. Prišel sem sem kot eh, komisar za notranje trke storitve in eh, prišel sem odgovoriti na vprašanje, kako uporabljati zavarovanja za to, da bi eh, poplačali škodo ljudem delal sem na tej fotografiji različnih sistemov zasebnih eh, zavarovanj, ki so bolj ali manj sofisticirana. Med državami je veliko razlik. Ene države sploh nimajo predvidenih zavarovanj za te vrste, eh, v Franciji pa imamo 100-odstotno kompenzacijo. Kar pa zadeva drugo vprašanje, to ni moje vprašanje, to govoril bom s komisarjem Potočnikom, da vam pošle pisni odgovor o tem, kako se ta direktiva uporablja, ampak kakorkoli že imate prav. Lokalne, regionalne in nacionalne ravni so odgovorne za pravo uporabo te zakonodaje, ampak splošno pravilo je jasno. Določena območja so, kjer se ne sme več Eh, graditi. Pri nas sem celo eh, spravil skozi zakon, po katerem ljudje ne smejo več graditi na tistih področjih, na tistih območjih, ki so redno poplavljena. Kaj ti, to je treba narediti, preden pride ponovno do eh, katastrofe. In, in vse te ideje bom združil in dal tudi nekaj predlogov v zvezi z zavarovanja. Kar pa zadeva civilno zaščito, to je pristojnost, ki spada k drugim kolegom. Ampak kot veste, sem delal na tej temi. To je Evropski parlament leta 2006 eh, podprl. Šlo je za predlog, da se ustanovi posebna sila za eh, civilno zaščito. Tu se lahko spostavi eh, okrepljeno sodelovanje. Ni dobra volja dovolj, ko pride do katastrofe na Haitiju ali v Haitiju, eh, ampak je koordinacija tista, ki je pomembna. In tako bomo eh, prihranili veliko časa, eh, če bomo ustrezno pripravljeni in če se bomo odzvali na ustrezen način. Seveda pa odziv ni enak ali gre. Eh, na, glede na to, ali gre za industrijsko katastrofo, ali gre za katastrofo tipa Erika, ali gre za tsunami, ali gre za pandemijo, ali gre za teroristični eh, napad. Eh, žal lahko pričakujemo še vedno teroristične napade tudi v Evropi. Skratka, to so teme, na katerih delajo moji kolegi in dobili boste tudi konkretne predloge. Poskušal bom, bom te predloge pripraviti. Eh, vnaprej, vendar pa je to tema, ki se meni zdi zelo pomembna, zlasti zato, ker jo je podpiral Evropski parlament. Hvala, gospod komisar. Gospod Ando ima naslednjo vprašanje. And the question is number 30 by Mrs. Um... Vprašanje Eh, številka 30, gospa, gospa Takao, Evropsko ukrepanje za boj proti revščini. Gospod komisar, imate besedo. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, spoštovane članice in člani. To je vprašanje, ki je pomembno za dobro življenje evropejcev. To je vprašanje, ki je povezano z zaposlovanjem, socialno zaščito in bojem proti revščini. Leto 2010 je Evropsko leto za boj proti revščini in socialni izključenosti. Zato, da bi ljudi bolj ozavestili o socialnih problemov in upamo lahko, da bo letošnje leto priložnost ne le za razpravo o revščini, ampak tudi za to, da se bomo odločili proti revščini boriti in da bomo to politično zavezo obnovili na ravni EU in tudi na ravni držav članic. Da bi imeli priložnost za to novo zavezo, pa je Evropska komisija v novo strategijo Evropa 2020 vključila naslov eh, cilj zmanjšanje revščine. V tem eh, poglavju naj bi vključili tudi tisto, kar smo se naučili eh, v prejšnjih letih. Cilj pa je zmanjšati revščino za eno četrtino do leta 2020. Eh, eh, to pomeni, da je treba zagotoviti tudi delo tistim, ki lahko delajo in solidarnost tistim, ki potrebujejo. Vse to je prisotno v strategiji 2020 tu je še pomembna eh, pobuda, ki se imenuje Evropska platforma proti revščini, ki bo pomagala doseganju eh, teh ciljev. In Evropski socialni sklad, Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji, in pa nedavna eh, pobuda za mikrokredite bi vsi mogli, morali prispevati k eh, doseganju tega cilja. Tudi to, kar delajo države članice, je zelo pomembno. Več je treba narediti za visoko kvalitetna eh, delovna mesta, ki naj bodo dostopna vsem. Ampak zmanjševanje revščine pomeni več kot samo zaposlovanje. Komisija o tem govori o svojem, v svojem sporočilu in Učinkovita socialna politika je tudi bistvenega pomena za boj proti revščini. Države članice so odgovorne za financiranje in organizacijo sistemov socialnega varstva, pri tem jim bo pomagala komisija. Kot ključni partner v e, socialni odprti metodi koordinacije Evropska komisija poskuša identificirati in spodbujati jasne politike e, in pa e, olajševati vzajemno učenje. Dobri primeri vključujejo eh, okvir za aktivno vključevanje, potem listino o zmanjševanju revščine in pa druge ukrepe. Špansko in belgijsko predsedstvo sta eh, dali pomembne pobude najprej romski vrh oziroma vrh za Rome, o tem ste ravno kar razpravljali v tem parlamentu, to bo močno vplivalo na revščino oziroma zmanjšanje revščine. Z belgijskim predsedstvom pa pripravljamo pobudo za zmanjšanje otroške revščine, torej revščine med otroki. Delamo ne samo z vladami, ampak tudi z nevladnimi organizacijami. Z njimi smo pripravili zelo uspešne programe in podpiramo tiste nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z revščino in socialno zaščito. To so glavna vprašanja in grejo v več smeri. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you. Mrs. Dikao, your supplementary question. Eh, gospa Dikao, eh, dodatno vprašanje. Gospod komisar, zahvaljujem se vam za vaš odgovor, ampak jaz bi bila zelo vesela, če bi lahko malo govorili o dezindustrializaciji držav članic, o izgubi industrije v eh, državah članicah, kajti to je tudi en od razlogov za izgubo delovnih mest. Sicer bomo, mislim, da bomo morali imeti ustrezno industrijsko politiko, ki bo ohranila eh, eh, industrijo v Evropi. Kakšne konkretne pobude bo dala komisija za to? Kajti, če želimo dobro življenje za naše eh, državljane in kvalitetna delovna mesta, potrebujemo ustrezno industrijsko politiko. Komisar. Več in boljša dela so tudi vključena v strategijo 2020. Naj vas opozorim še na dve pomembni pobudi. Ena se osredotoča na revščino, ampak ko gre za količino in kakovost delovnih mest v Evropi. Tu pa imamo novo pobudo, ki se imenuje nove veščine, nova dela. In v okviru strategije 2020 je tudi pobuda za industrijsko politiko. To je zelo pomembno v tem kontekstu, kajti priznati moramo, da instrumenti Evropske unije ne bi smeli biti namenjeni le temu, eh, da podjetja zapuščajo Evropo. Moramo preprečevati izgubo prihodka in znanja. Kajti, ko se neka korporacija odloči, da bo odšla iz Evrope, s sabo odnese tudi znanje. Najprej pa je treba imeti industrijsko politiko, ki bo spodbujala gospodarski razvoj. In seveda pa se strinjam s tem, kar ste povedali. Brez celovitega pristopa, brez celovitih gospodarskih politik, brez celovitih politik eh, zaposlovanja se ne moremo uspešno boriti proti revščini. Hvala lepa. Hvala lepa. Imam Dve dodatni vprašanje. Najprej gospod Obermajer, imate besedo 30 sekund. Gospod predsedujoči, ravno v času gospodarskih kriz je eh, to izredno velik problem, ta revščina. In ne vem, ali komisija ve, ali ob, da obstajajo v Evropi države, ki imajo zelo veliki padec. Uh, življenjskih eh, pogojev. In eh, ali veste, da se eh, nekaterim plačuje eh, za brezposelnost večje vsote, kot jih imajo ljudje v pokojnini? Ali ve, eh, imate kakšne ideje, kako bi lahko eh, preprečili to zlorabo? Hvala lepa, gospod Čuntes, 30 sekund. Uh, bomo poslušali še gospoda Čuntese. Hvala lepa. Najlepša hvala. V Grčiji je stvar takšna, da več kot 20 eh, odstotkov ljudi živi pod mejo eh, revščine in uh, 22 odstotkov je brezposelnih. In tega ne smemo pozabiti. Zato moje vprašanje. Uh, problem revščine v Evropi Eh, glede na številke, ki sem vam jih eh, povedala, eh, to pomeni, da pravzaprav neoliberalen sistem je propadel. Kaj mislite narediti proti revščini? Ali ne potrebujemo drugačne gospodarske politike z polno zaposlitvijo? in ali ne bi morali poskrbeti za to, da to vključimo tudi v EU 2020. Hvala lepa, komisar, imate besedo. Hvala lepa. Najprej bom začel z drugim vprašanjem, če vam je prav. Res je zelo pomembno imeti stabilnejše makroekonomsko okolje. V svojem prejšnjem odgovoru sem omenjal pomen uh, celovitih eh, gospodarskih politik za to, da ustvarimo stabilnejše okolje. In res. Ko govorimo o liberalnih tendencah v eh, zadnjih eh, desetletjih, o tem moramo globoko razmisliti. In želimo meniti poglavje o finančni regulativi v naši strategiji 2020. Ta predstavlja bistveno spremembo v primerjavi s prejšnjim stanjem. Namen je stabilizirati makroekonomsko okolje in tako bi tudi zmanjšali pritisk na fiskalne sisteme, katerih namen je podpirati tudi eh, so, sisteme socialne varnosti in politike zaposlovanja. Kar pa zadeva zlorabe in vprašanje učinkovitosti sistemov socialnega varstva. Ta kriza je test v tem pogledu. Kaj pa lahko naredi komisija? Komisija lahko uporabi odprto metodo koordinacije in pa tudi svoje zmogljivosti poročanja in analize ter pomaga s tem državam članicam, da se bolj osredotočajo da točijo na ukrepe socialnega varstva. Omenjena je bila kriza. V tem času lahko komisija pomaga s temi orodji, ampak tudi v prihodne, ko bodo države članice se morale soočiti s fiskalno konsolidacijo. To bo vse test. Sredstvo za boj proti revščini ni več, zato bomo morali izmenjati izkušnje o tem, kako svoje instrumente bolj učinkovito uporabiti in kako bolje ciljati ciljne skupine. Hvala, komisar. Sedaj pa gremo naprej. Vprašanje številka 31. Gospa Vasilijo bo odgovarjala na to vprašanje. Vprašanje pa je postavil gospod Papa Nikolau o oceni kulturnega programa za leto 2007-2013. Komisarka, ko boste pripravljeni, lahko spregovorite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje gospoda Papa Nikolaova je program kultura. Ta program je predviden za spodbujanje evropske kulture in za njeno revalorizacijo. Komisija podpira sodelovanje na kulturnem področju med različnimi nosilci, umetniki in drugimi, ki sodelujejo v programu s ciljem, da se okrepi evropsko identiteto, kulturno identiteto. Program Kultura se osredotoča na sodelovanje, na možnosti, da lahko de, tudi delavci sodelujejo v eh, tem programu Kultura. 2009. v okviru tega programa smo dobili 749 uh, prošen in uh, številne med njimi smo tudi sofinancirali. 170 projektov je uh, predvsem uh, pospeševalo mobilnost uh, delavcev. Prešlo je predvsem za neodvisno in uh, zunanjo evalvacijo programa. Julija 2009 je komisija uh, prosila uh, zunanje sodelavce, da ocenijo prve l, dve leti uh, programa 2007 do 2009 in da preverijo predvsem, uh, ali so cilji doseženi in kakšne posledice, kakšne učinke je imel ta program. Ehm, pogledali so cilje, to, za kar smo si prizadevali, raziskave, ki so bile opravljene in seveda so, smo tudi govorili s prizadetimi. Uh, v drugi polovici leta 2010 pa bomo dobili dokončno oceno. Na tej osnovi bo komisija pripravila poročilo v zvezi z udejanjenjem tega programa, ki ga bo seveda samo po sebi omejeno Eh, najpozneje 31. decembra 2006 predložilo tudi parlamentu. Eh, spoštovane dame in gospodje, eh, morate vzeti na znanje, da program se ne osredotoča predvsem na nacionalne nosilce kulture. Program je pripravljen za umetnike in obstajajo udeleženci na evropski ravni, strokovnjaki, eh, ki podpirajo kulturni razvoj. Imamo projekte za mobilnost delavcev na področju kulture. 2008-2009 eh, smo predvsem se zato zauzemali, da se so lahko uh, udeleženci sodelovali v razpravah. Trenutno komisija ocenjuje dosedaj narejene napredke in uh, predlaga tudi uh, izboljšave, če je to potrebno. Uh, pozneje bo komisija začela s tem, da uh, organizira tudi javne razprave v zvezi z novim programom Kultura 2014 in naslednja leta. E, najlepša hvala. Hvala. E, sedaj pa še gospod Papa Nikola Kolau za dodatno vprašanje. Najlepša hvala, najlepša hvala za odgovor. To je prvič, da ste tukaj in zato vam želim dosti sreče in uspeha pri vašem delu. Eh, ozaveščanje državljanov v okviru programa Kultura je seveda izredno pomembno in to mora biti tudi cilj naše skupne akcije. Ta program je v zadnjem času ne samo v Grči, temveč tudi druge postal izredno pomemben in sicer glede na vprašanja kulture, torej predvsem v povezavi tudi z zadevami, eh, ki se potem pojavljajo v tisku. Ehm, Naprimer, če samo spomnim na naslovnico Fokusa. To so vse zadeve, ki, o katerih je potrebno govoriti. Kaj vi, gospa komisarka, delate? Ne gre samo za te vprašanja. Ali ne mislite, da bi morali delovati bolj učinkovito, bolj odločno? Da vsak ima čas 30 sekund za dodatno vprašanje. Gospa Vasilijo, prosim, če lahko odgovorite. E, dovolite mi, da povem naslednje. Torej, ne bi hotel, ne bom nič govorila o objavah v tisku. Če bi začeli se odzivati na takšne zadeve, mislim, da to ne bi vodilo nikamor. Jaz vam lahko povem naslednje. Akropola in drugi kulturni spomeniki iz Grčije in iz drugih držav so vir kulturnega bogatstva. Evropska komisija je danes prijela nov sistem, predvsem da bi velike kulturne spomenike eh, lahko zaščitila in revalorizirala. Akropolis Partenon sodita tudi sem in to kaže, kaj Evropa misli o teh spomenikih. Hvala lepa. Naslednje vprašanje eh, pa je vprašanje gospoda Aylwarda v zvezi s krepitvijo in financiranjem lokalnih športnih organizacij v EU. Gospa komisarka, imate eh, besedo. Komisija eh, priznava to pomembno ulogo športa za evropsko družbo in tu je bela knjiga o športu iz leta 2007, ki se osredotoča na družbene vidika športa in predlagaš, številne ukrepe, med njimi tudi spodbujanje eh, fizičnih dejavnosti, ki krepijo zdravje, potem eh, izobraževalno vlogo športa, socialne vključenosti, eh, kakor tudi prostovoljstva v športu. In to je tisto, kar se trenutno tudi uresničuje. Hkrati Eh, gre eh, tudi za eh, člen 165, ki opredeljuje sektorje posebne narave, njihovo družbeno in funkcionalno naravo na podlagi prostovoljnih dejavnosti. To pa je okvir za bodoče evropske ukrepe, usmerja spodbujanje športa v Evropski uniji ob upoštevanju evropske razsežnosti obsežnosti eh, tega področja in eh, predlagane bodo pobude za izvajanje Lizbonske pogodbe na športnem področju, kasneje letos in eh, tu se bo upoštevala potreba, da se okrepi osnovni športni sektor. In eh, spoštovani poslanec povdarja tudi, da eh, so lokalne športne organizacije, organizacije, ki se soočajo s težavami v, eh, sedani, v sedanjem družbenem ozračju. Tu so notranje prepreke in glede na tisto, kar je bilo zastavljeno v beli knjigi in sicer z vidika sredstev in podobno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 potem tudi ugotoviti eh, vzorce oziroma modele za financiranje eh, po športnih dejavnosti in analizira eh, evropsko, evropski regulacijski okvir, ki vpliva na financiranje športnih dejavnosti. Ta študija naj povdari tudi učinkovite poslovne modele, ki bodo lahko reševali bodoče probleme, kot so naprimer eh, gospodarska kriza z vidika proračunov za te dejavnosti in ugotovi, s kakšnimi sredstvi je možno okrepiti lokalne športne organizacije eh, v Evropski uniji posvetovanja, ki zadevajo financiranje lokalnih športnih organizacij, o katerih govori spoštovani poslanec, bodo izvedene v okviru eh, zadevne študije, Prvi rezultati teh posvetovanj pa so bili predloženi zainteresiranim javnostim na konferenci o trajnostih modelih lokalnih športnih organizacij, eh, ki, ga, ki eh, je bila organizirana februarja meseca v Bruslju. Rezultat rezultati konference bodo k malu objavljeni na spletnih, na spletnih straneh eh, in eh, tudi na eh, straneh generalnega Eh, direktorata. Gospod Aylward, imate pol minute za dodatno vprašanje. Zahvaljujem se gospe komisarki za odgovor. Pozdravljam njeno zavezanost na področju spodbujanja lokalnih športnih organizacij. In z, eh, glede na Lizbonsko pogodbo eh, je sedaj na voljo so na voljo eh, še dodatna sredstva, vendar pa nas zanima, kako eh, boste, eh, v kakšnem formatu, na kakšen način boste to izvajali. Gospa komisarka, imate besedo. Dejstvo je, da bomo to spodbudili, eh, da pride do takega sporočila in sicer še pred poletnimi eh, počitnicami. To bo potem okvir za sodelovanje, tu bo tudi no, nova agenda eh, za, na evropski ravni in pa potem tudi športni program športnih dejavnosti za obdobje 2012-2013. Poleg eh, tega prav gotovo veste, da trenutno potega, potekajo tudi akcije, ki se nanašajo na, dva, na obdobje 2009 do 2011 z osredotočanjem na lokalne športne organizacije in uh, kakor tudi na ukrepe za leto 2009. To je bilo eh, že sprejeto in se eh, je začelo izvajati letos. Sedaj smo pred sprejetjem ukrepov oziroma eh, akcij za leto 2010. Mislim, da bo to nare, nared eh, čez kaka dva meseca. Potem pa na podlagi proračunske podlage za leto 2010 žal so bila sredstva eh, zmanjšanja, z, zmanjšanja s 6 na 3 milijone, vendar pa po proračunskih sredstvih, ki jih imamo za 2011, preizkušamo eh, nove načine, da bi lahko oblikovali program za obdobje 2012-2013. Hvala lepa, gospod Boris. E, pol minute za dodatno vprašanje. E, hvala lepa. Gospa e, komisarka, zahvaljujem se vam za to, kar ste povedali o novi strategiji, novi športni strategiji, vendar pa bi želel omeniti še eh, nekaj v zvezi z novimi ključnimi pristojnostmi. Eh, in sicer naprimer poznavanje eh, Evropske unije, potem poznavanje športa. Ali bo komisija tu poudarila naprimer šport in pa poznavanje Evropske unije, ali je to njen namen, kajti to je zelo pomembno z vidika naše identitete. Izvolite, gospa komisarka. Seveda, ko govorim o, o družbeni ulogi, kar zadeva šport, eh, eh, so je, eh, tu izobraževanje izjemno pomembno, zlasti pa tudi usposabljanje oziroma izobraževanje za vidika naše skupne evropske identitete tako da bo to prav gotovo upoštevano, ko bomo oblikovali eh, bolj eh, permanenten program za to področje športa. Hvala lepa, gospa eh, komisarka. S tem smo sklenili ta vprašanja. Naslednje vprašanje se nanašajo na gospoda Kalasa. Prvo vprašanje je številka 33, zastavil ga je eh, Jim Higgins eh, in zadeva smrtne žrtve na cestah. Ko ste, gospod komisar, ko boste pripravljeni, imate besedo. Hvala, gospod predsedujoči. V okviru tretjega akcijskega načrta, eh, ki se nanaša na varnost na cestah eh, za leto 2010, obravnava eh, naprimer elemente, kot so hitrost vožnja pod vplivom alkohola oziroma drog in neprimerna cestna infrastruktura. To je potekalo v okviru našega postopka soodločanja. Potrebujemo dodatna prizadevanja in komisija dela na novi cestni strategiji za eh, varnost na cestah. Eh, tu je govora tudi o pomembnih sankcijah, naprimer, eh, ki se nanašajo na vsa. Da vse te probleme, kot so naprimer eh, hitrost na cestah, vožnja pod vplivom alkohola in podobno. In eh, to se potem obravnava kot kršitve zakonodaje. Zato je potrebno razpravljati o predlogih, oprostite, za direktivo, eh, in eh, to je Evropski parlament podprl. Komisija eh, je trdno odločena, da gre naprej eh, in da izvaja ta predlog, da poveča ozaveščenost o teh elementih, kar je močno poudarjeno. Zlasti pa naprimer vožnja pod vplivom alkohola, potem hitrost, strožji predpisi tudi za mlade, voznike neizkušenosti, izkušene voznike eh, in eh, tu so tudi raziskovalni projekti za konkretne eh, ukrepe tudi v tistem delu, ki se nanaša naprimer na vpliv drog in podobno. In potem komisija bo eh, spremljala tudi izvajanje s strani eh, držav članic, varnost na cestah, infrastruktura, eh, vse to se ne omejuje samo na naprimer eh, na, eh, torej na glavne ceste. Potrebno je vedeti, da več kot 60 odstotkov nesreč se zgodi na lokalnih eh, cestah in na sekundarnem cestnem omrežju v državah. Tu so naprimer. Tu so sredstva Evropske unije Vendar pa naj povdarim, da gre za deljeno odgovornost med ustanovami Evropske unije, državami članicami, regionalnimi oblastmi in seveda državljani. Potrebno je najti optimalne rešitve, ki bodo odgovor na konkretne probleme na terenu in eh, predlagali bomo eh, šte, torej, eh, vrsto ukrepov. Želeli bi priti tudi do skupnega kodeksa, kar bo del celotnega področja transporta oziroma prometa, zato da bi dosegli enako raven varnosti za celotno Evropsko unijo. Gospod Higgins, za dodatno vprašanje. Sam. Po Adama Bruhe zagovoril, ho mahtan komisar, Zahvaljujem. Zahvaljujem se komisarju, opravil je veliko dela, zlasti na področju eh, vzrokov eh, nesreč na cestah, kot so hitrost in tako dalje. Potrebno je veliko raziskav in eh, seveda je vožnja pod vplivom alkohola oziroma drog velik problem in je odgovoren eh, za smrt deset tisoč ljudi vsako leto zaradi, eh, zaradi nesreč in teh vzrokov za nesreče in eh, v eh, nesrečah na cestah, kot vemo, ljudje umirajo. Eh, zato je potrebno komisiji povedati, da moramo narediti še več. Komisar ima besedo. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, seveda razumem v polni meri vašo skrb, vendar problem z drogami, kot sami zelo dobro veste, potrebno je imeti na voljo zelo sofisticirana tehnološka sredstva, da lahko to odkrijete. E, to je mnogo laže narediti, kadar eh, vozijo ljudje pod vplivom alkohola, kot pa e, pod vplivom drog. To je težje odkriti, zato so potrebne raziskave, da bi prišli do ustreznih tehnoloških rešitev. Kajti sedaj to poteka pravzaprav z opazovanjem, eh, potem se ljudi napoti, naprimer k zdravniku in tako dalje in se lahko na ta način ugotovi, če obstaja problem, vendar je potrebno seveda narediti več. Še dve dodatni vprašanji, vendar eh, pravilo je samo dve dodatni vprašanji in potrebno je tudi imeti ravnovesje med skupinami. Gospod Valčites in gospod Čuntes. Gospod Balčites bo prvi. 30 sekund. Pa še gremo s premjenke, gremo s komisarje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Hvala lepa za vaše sugestije. Vendar pa bi vas vprašal, ali ne menite, da je uporaba eh, mobilnikov med vožnjo tudi uh, spada med vzroke smrtnih žrtev na cestah, kajti to odvrača pozornost oziroma pozornost uh, voznika popusti uh, eh, v pravzaprav enaki meri kot pod vplivom drog. Potem je tu še drug uh, faktor. Drug riziko, naprimer, in sicer slabo stanje cest, naprimer, med drugim, ali ne menite, da bi se morali bolj osredotočiti tudi na to, da prenesemo eh, skratka prevoz blaga po cestah na železnice? Kar zadeva eh, smrtne žrtve v cestnem prometu, tu gre za nesreče, eh, ki jih imamo v vsej Evropi. Večina nesreč eh, se dogaja v mestih, eh, žrtve so kolesari, pesci. In tu bi morali zagotovo nekaj narediti in doseči, da v mestih ne bo več žrt, to se pravi, morali bi imeti več kolezarskih poti. Eh, zdaj pa vprašanje, kaj boste naredili, eh, da pomagate žrtvam. Eh, tako da, seveda pa bilo treba preventivno dela, tako da ne bi imeli sploh žrtev več. Hvala lepa. Eh, seveda eh, izbira eh, druge vrste prevoza z ceste na železnico, seveda tudi spada med prioritete komisije. Vendar je potrebno uh, sedaj tudi delati na tem, da se naprimer izločijo oziroma da preprečujemo, uh, da preprečujemo zamaške uh, in eh, veliko tega je potrebno še poduzeti in narediti in zato, da bi lahko nekoliko napredovali. Eh, kar eh, zadeva mobilne telefone, no v nekaterih državah, vključno za mojimi, pre, torej prepovedano je, da telefonirate med vožnjo. Potem so tu tudi ukrepi, ki zadevajo žrtve na cestah. In eh, te, v okviru tega načrta je komisija želela zmanjšati za 50 odstotkov število smrtnih žrtev na cestah, eh, vendar lepa je dosežen odstotek precejšen, čeprav nismo dosegli zastavljenega cilja. In v moji državi je upadanje eh, števila smrtnih žrtev. Eh, torej eh, prisotno, eh, celo trikrat smo, eh, trikratno smo uspeli to število zmanjšati. Vendar pa seveda ne bomo nikoli dosegli ničelno stopnjo nesreč, lahko pa še veliko več naredimo, da zmanjšamo število žrtev eh, cestnega prometa. To je zelo zapleteno, gre tudi za eh, porabo alkohola, potem za eh, boljše ceste in vse ostalo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa naslednje vprašanje. Vprašanje eh, 34 in 35 v zvezi z eh, železniško nesrečo v Bojzengenu in z elektronskimi varnostnimi sistemi. Komisar, imate besedo. Najlepša hvala, spoštovani člani. Železniška nesreča v Bojzingenu 15. februarja je bila šokantna strategija in po tej resni nesreči je potem prišlo do uh, razprave o tehnični varnosti. Vzroki te nesreče še niso čisto znani, poteka tehnička, tehnična razprava v zvezi z. Uh, Eh, direktivo o varnosti. In sicer je ta preiskava v rokah belgijskih pristojnih organov. Eh, čeprav se je pridružila tudi eh, Evropska agencija za železnice, kmalo po nesreči. Naj povdarim naslednje. Dokler niso znani vzroki te nesreče, je neprimerno oblikovati zaključke. Prevečkrat se zgodi, ko pride do takih nesreč, da povezujejo evropska pravila in pa nesreče. Najprej zelo jasno, odpiranje trga skupaj z odpiranjem železniškega eh, trga, tovornega železniškega trga in pa eh, po eh, uvedbi obveznosti za ločevanje različnih dejavnosti je bil sprejet tudi okvir ki ureja interoperabilnost in varnost. In zato, se, zato spremljamo, da odpiranje tega trga nima negativnega vpliva na varnost. In vsi kazalci jasno kažejo, da takega vpliva ni. Prav tako ne vidim nobene povezave med eh, eh, nesrečo in pa eh, mnenjem iz leta 2008, ki govori o pomankanju neodvisnosti upravljavcev infrastrukture. Vsakršna taka povezava je po moje samo opravičilo, da se eh, razprava preusmeri stran od pravih razlogov za nesrečo. Več kot 20 različnih sistemov se danes uporabljajo za to, da bi zagotovili varno uh, potovanje vlakov. Vendar je pa inkompatibilnost tista, ki je tu problem. Ali je treba preverjati lokomotive na vsaki meji ali pa jih je, e, treba prilagajati glede na sisteme. In zato bi enotni sistem veliko pomagal. Ta se že instalira na glavnih mednarodnih vlakovnih linijah. ITRS, European Railway Traffic Management System. Večina nacionalnih sistemov datira iz začetka 80-ih let in razvoj je bil drag. V tistih državah, kjer eh, sistemi obstajajo, pa je z njimi opremljen samo del lokomotiv in eh, železnic. To je pa trajajo 20 let. Specifikacije evropskega sistema pa so na razpolago že od leta 2000, kar predvsej pilotnih projektov se je izvedlo med letom 2000 in 2005. Od leta 2005 eh, je bilo. Eh, je bilo upremljeni s sistemom eh, ITRMS več linij, projekti potekajo praktično v vseh državah članicah, v Belgiji recimo, je eh, povezava med Ahnom in Lježom povezana s tem sistemom in tudi intercity vlaki na teh eh, železnicah so opremljeni s tem sistemom. IRTMS bo verjetno soobstojal še 20 let z nacionalnimi sistemi. Nekatere države članice bodo prej začele nameščati evropski sistem, druge pozneje. Italijanski in španski visok Eh, ko hitrostni vlaki so že opremljeni, tudi eh, konvencionalna mreža v Luksemburgu je tudi opremljena s tem, v 15 državah članicah pa imajo samo pilotne projekte. Moramo povedati tudi, da avtomatizirani sistemi za eh, varnost vlakov predstavlja samo enega elementov, ustresno usposabljanje, vzdrževanje in boljša zaščita pri prehodih čez železnico so še drugi pomembni elementi za varnost če si pogledamo širši eh, okvir indikatorjev za varnost, vidimo, da so standardi v Evropi za varnost običajno zelo visoki. Take... Hvala lepa, komisar, najprej gospod Bele, potem pa gospod Bretles. Za dodatno vprašanje in potem lahko vi odgovorite, najprej gospod Bele, pol minute. Dank u wel, voorzitter. Uh, bedankt, uh, meneer de commissaris. Nee, liefst, hvala gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar. Kakšno lekcijo se je treba naučiti iz te drame? To je naloga belgijske države, belgijskih raziskovalcev in pa seveda tudi belgijskega parlamenta. E, morajo, imajo vzpostavljen eh, preiskovalni e, forum. In eh, seveda je zdaj potrebno vprašati tudi, eh, kakšna je, eh, kaj je z železniškimi uslužbenci, z, ali tudi oni morajo se nadalje usposabljati v tem okviru. Prav prisrčna hvala gospodu komisarju za odgovor na precizna vprašanja. E, ena zadeva pa je po mojem še odprta, namreč ali je Belgija, ali je komisija eh, kritizirala Belgijo 2008, da infrabel ni neodvisen eh, in koliko časa bi bilo še za eh, izvedbo prestrukturiranja, ki je nujno potrebno. First, uh... Najprej v, v zvezi z upravljavci in povezanimi vprašanji. Seveda moramo analizirati to situacijo. če imamo več konkurence in eh, več prometa, moramo resno razmišljati tudi o socialnih vprašanjih. Imamo več ured, ki že eh, obstajajo in ki urejajo delo pilotov. Potem je še direktiva o eh, času vožnje v cestnem prometu in nekaj podobnega moramo sprejeti za vse Eh, voznike, vključno z strojevodji. In zato se moramo resno lotiti tega vprašanja. Ampak eh, vedno pa obstaja tudi zakonodaja na nacionalni ravni in to so vprašanja, ki v prvi vrsti spadajo v nacionalno zakonodajo. Ampak to je prav gotovo eno od tistih vprašanj, ki ga moramo natančno preučiti. In za, komisija je leta 2008 dala Belgiji obrazloženo mnenje o tem, da ni dovolj jamstev za eh, neodvisnost upravljalca infrastrukture. In belgijski organi so dali odgovor, služba komisije sedaj analizirajo ta odgovor in potem bomo predlagali eh, nadaljevanje. Ampak železniška nesreča je tragičen dogodek. Temu se je treba izogniti, ampak nikoli ne moremo povsem preprečiti vseh nesreč. To je zelo kompleksno vprašanje. Mislim, da nam bo preiskava dala nekaj konkretnih rezultatov da bomo vedeli, kakšni so vzroki te nesreče. V večini primerov gre za traktično kombinacijo različnih dejavnikov, vključno z človeškim dejavnikom. Že od 19. stoletja je znano, da je rdeča luč eh, znak za to, da se eh, vlak ustavi. In prav gotovo ne bomo našli enostavnega odgovora, zakaj se je ta nesreča zgodila. Gospod Boris, e, dodatno vprašanje, pol minute. Šalovni pani komisarzu, mislim, da z tej tragediji. Eh, e, najlepša hvala, gospod eh, komisar, za ta odgovor. Iz te strategije se moramo česa naučiti. Prav gotovo bo preiskava pokazala, ali je šlo za tehnično napako, človeško napako ali za sistemsko napako. Komisar, kdaj mislite? da bo ERTMS e eh, se začel izvajati posod. In ali ne menite, da tako v potniškem kot v tovornem železniškem prometu potrebujemo evropski sistem za merjanje kakovosti in varnosti? Komisar, imate besedo. Naš načrt je razmestiti ta sistem na glavne evropske železniške povezave pred letom 2015. Se pravi, 2015 je tisti datum, ko naj bi bil ta načrt izveden. To pa ne pomeni, da bo vsaka linija, zlasti ne eh, regionalna eh, eh, linija, opremljena s tako sofisticirano opremo. Tako da bodo vedno morali biti prisotni še drugi sistemi. Ampak ta načrt za namestitev obstaja. To je drago zadeva in pomeni veliko investicijo. Evropski sistem merjena kakovosti, to bi bila dobra ideja. In ko sem rekel, da bi morali promet obravnavati kot celoto, in da bi vzpostavili tudi evro, enotno evropsko območje za promet. To bi pa pomenilo, da moramo harmonizirati kakovost in kakovost storitev mora eh, biti zato uh, eh, zagotovljena na najvišji možni ravni. Hvala lepa, komisar. Naslednje vprašanje je postavil gospod uh, eh, Vosovič o spremembi časa. Imate besedo. Spremembi ure. Najlepša hvala direktivo imamo iz januarja 2001. Svet in parlament sta to direktivo sprejela o letnem času v Evropski uniji in ta direktiva harmonizira datume, ko se začne eh, poletni čas. To je deveta direktiva na to temo od leta 1980. Takrat je bila sprejeta prva direktiva o poletnem času v skladu s eh, prvimi direktivami je komisija leta 2007 eh, predstavila poročilo o tem sistemu. In to poročilo zaključuje na podlagi informacij, ki so bile na razpolago, da poletni eh, čas oziroma ta sprememba nikakor pozitivno ne vpliva na hranjenje elektrike. In nove države članice so od objave tega poročila zahtevale, da se ta sistem spremeni. Ampak, spoštovani eh, člani, težko bi našli bolj primerno osebo za to vprašanje, ampak ne samo zato, eh, ker sem bil eh, minister za promet, ampak zato, ker sem iz estonske vlade. Torej, mi smo leta 92 spremenili ta sistem in ne spreminjamo več ure. Eh, pardon, leta 2001, 2002 smo pa eh, ponovno uvedli letni čas. Tako da imam zelo osebne izkušnje s spreminjanjem časa. In dve neprijetni stvari sta se zgodili, ko je bil narejen eh, ta korak leta 2000. Zelo nepriljubljen ukrep je to bil. Ena stvar je to, da e, dnevna svetloba izgine zvečer, jutra so pa svetla. In e, zjutraj človek praktično nima e, nič delati. In ko se vrne iz službe domov in hoče se igrati z otroci, je že večer. In ljudem to sploh ni bilo všeč. Druga stvar pa je bila, da je bila totalna zmeda. Z urniki in uh, vlastnimi redi. In potem smo seveda ponovno upeljali eh, ta eh, sistem poletnega časa, dvakrat na leto se eh, ura spremeni in potem so ljudje spet zadovoljni in se o tem sploh več ne govori več, sploh se ne govori več, da bi to spreminjali. Hvala lepa. Eh, ura je 19.35 in eh, smo že v zamudi. Sedaj bi želel narediti naslednje. Želim, pospešiti stvari. Ali lahko na hitro govorite na dodatno vprašanje gospoda Beloševic? Potem bom dovolil še dve vprašanji. E, gospe Mičel in gospe ha, e, Harkin, ne bo pa dodatnih vprašanj na to vprašanje. Če želite postaviti dodatno vprašanje, če ne pa ne. Gospod e, predsednik, gospod komisar, malo dvomim. če si vzamemo kot primer Združeno kraljestvo, se ta nahaja v različnem časovnem pasu od ostalega dela kontinentalne Evrope. Naše ure niso nastavljene enako. Z vidika prometa ne bi bilo dobro uh, združevati časovnih pasov. Hvala lepa. No, ko sem rekel imam osebne izkušnje in ne vidim nobenega razloga, da bi začeli še enkrat spreminjati ta sistem oziroma da bi kakršnekoli popravke eh, vnašali v ta sistem, ker bi s tem stvari samo zakomplicirali. Hvala lepa. Eh, komisar, eh, naslednje vprašanje je za gospod Reding, prvo gospoda Mičela o svobodi, varnosti in pravičnosti in potem Gospa Harkin ima vprašanje o zeleni knjigi o prostovoljnem delu. Nobenih dodatnih vprašanj, kot sem rekel. Mi ima, vi imate lahko dodatno vprašanje, gospa Harkin, ampak nihče drug. Vivian je vse v redu? Ali lahko odgovorite na vprašanje, ki je bilo postavljeno? Uh, najlepša hvala gospod predsednik da ste me počakali varovanje in spodbujanje temeljnih pravic ne bi smeli povezovati z ukrepi proti terorizmu Am, ampak je oboje treba dopolnjevati antiteroristične dejavnosti je treba izvajati spoštojoč eh, pravno državo in temeljne pravice takšne kot so določene v listini eh, temeljnih pravic Evropske unije. Tu ne gre za vprašanje kompromisa, tu ne gre za vprašanje uravno teženja, en element proti uno, ampak gre za to, da moramo zagotavljati oboje. Eh, seveda pa ne smemo pri tem ogroziti temeljnih pravic. Spoštovanje temeljnih pravic pa ne preprečuje sprejema učinkovitih varnostnih ukrepov. To eh, priznava tudi štokholmski program. Štokholmski program poziva evropske institucije naj zagotovijo, da vsa eh, sredstva, ki se uporabljajo, to pomeni, da se sredstva morajo uporabljati za boj proti turizmu, ampak ta eh, sredstva morajo v celoti spoštovati človekove pravice. Tukaj gre za vprašanje upoštevanja obeh strani, ne pa za boj proti turizmu med obema. Hvala lepa, hvala komisarke za, uh, za odgovor. Kar, mene, uh, kar se mene tiče, udarite po teroristih, udarite po kriminalcih, s tem nimam nobenega problema. Ampak to, kar mene skrbi, je to, da mi uh, ne podarjamo dovolj, da to pričakujemo, da bo narejeno tako, da ščiti. Uh, da ščiti eh, prebivalstvo, da ne ogroža njihove zasebnosti, da so eh, podatki zaščiteni in da eh, miroljubni in po zakonu živeči državljani ne trpijo zaradi poseganja v njihovo zasebnost. Hvala lepa, to me ne skrbi. Komisarka, se povsem strinjam s spoštovanim člen, članom Evropskega parlamenta. Spomnili se boste mojega zaslišanja in tudi mojega delovanja kot komisarke za telekom da, da sem vedno trdila, da je varovanje podatkov za me zelo pomembno. Za, bila sem za reformo direktive o varstvu podatkov iz leta 1995. Želela sem, da se prilagodi modernemu svetu tehnologije, vendar pa sem tudi zelo jasno povedala, da si ne moremo privoščiti, da bi ogrožali zasebne podatke posameznikom brez potrebe. Spomnim se, kako je parlament eh, glasoval in kakšna bila razprava o vprašanju SWIFT. Komisija bo upoštevala stališče parlamenta do tega vprašanja, takrat, ko bo pripravljala novi mandat zato da se pripravi novi eh, sporazum SWIFT z našimi ameriškimi partnerji. Ta novi sporazum bo moral vsebovati ustrežno ravnotežje med pravico do zasebnosti in eh, potrebo po boju proti terorizmu. Hvala lepa. Naslednje vprašanje in končno vprašanje, vprašanje številka 38, eh, gospe Harting. Gospod Harting, komis komisarka, imate besedo. Predsednik, mi je zelo hodo, žal mi je, nimam tega vprašanja, ga nisem dobila. Imam veliko vprašanj, ampak ne tega. Aha, imam 88, 95 in 100. Prav, če pa nimate številke 38, boste pa morali eh,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 ampak tu imam čisto druga vprašanja, kot pa tiste, ki ste jih sedaj vi najavili. Mislim, da imamo mogoče različno oštevilčena ta vprašanje. Vprašanje gospe Harkin se nanaša na zeleno knjigo o prostovoljnem delu. Pa gospod Poselt, to pa imam. Gospa Harkin, eh, pa če date na kratko izjavo in potem bomo šli na vprašanje gospoda Poselta. Hvala lepa. Upam, eh, da bo komisija natančno preučila moj predlog, da bi bilo eh, naslednje leto leto prostovoljnega dela. In upam tudi, da boste upoštevali, kako pomembno je uporabiti eh, priročnike ali Združenih narodov ali, ali ali eh, kakšen drug priložnik, da se meri eh, prostovoljnost v, v Evropi. Gospod Porselt, eh, manjšine, 88. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva prostovoljno delo, to je zelo pomembno vprašanje in komisija dela na tem in zagotavljam, da vam bom kmalo dala uh, konkretne odgovore na vaše vprašanje. Kar pa zadeva vprašanje manjšin, ki dolgo časa živijo na ozemlju države. Kot veste, je to ena od vrednot, na kateri sloni Evropska unija. Gre za spoštovanje pravic pripadnikov manjšin. In za začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe se to eksplicitno omenja v členu 2 pogodbe. Potem pa člen 21 listine eksplicitno prepoveduje vsakršno diskriminacijo zaradi eh, pripadništva eh, nacionalni manjšini. In zato bo komisija zagotovila, da se te pravice spoštujejo tudi v zakonodaji, vključno eh, z izvajanjem te zakonodaje. Predvsej zakonov je in predvsej programov je, ki lahko prispevajo k izboljšanju situacij pripadnikov manjšin. Komisija namerava te instrumente kombinirati, tako da bo lahko reševala težave, vključno z diskriminacijo, eh, ki je lahko eh, namenjena tudi manjšinam. Veste, da obstaja protidiskriminacijska zakonodaja Evropske unije, Ta zakonodaja se bo uporabila za to, da se zagotovi enako obravnavo pripadnikov mašin. Komisija je sprejela tudi predlog za novo direktivo, razprave trenutno potekajo in ta direktiva bo eh, razširila zaščito eh, pred diskriminacijo zaradi eh, razlogov kot so rasa, verska pripadnost in tako. In sicer bo te Eh, to preprečevanje razširja tudi še na druga področja, ne samo na zaposlovanje. Potem imamo tudi kazensko zakonodajo, s katero zagotovimo, da eh, sovražni eh, govor in sovražna kazniva dejanja postanejo kazniva dejanja v vseh državah članicah. Komisija sedaj spremlja izvajanje okvirnega sklepa in to zelo natančno ustvarjena je bila eh, skupina iz eh, nacionalnih eh, strokovnjakov. Imamo tudi agencijo za temeljne pravice, ta pomaga komisiji pri izvajanju njenih nalog in potem imamo tudi listino svet, Sveta Evrope za regionalne manjšinske jezike. In zato bi spoštovanemu članu želela povedati, da upam, da se bo več držav članic odločilo slediti tistim, ki so že podpisale in ratificirale eh, te pomembne konvencije Sveta Evropa. Gospod Posalt, imate 30 sekund. Gospa komisarka, Zadnje, kar ste povedali, je to, kar me najbolj zanima in za kar se najbolj zavzemam. Torej, ali obstajajo inštrumenti za pozitivno diskriminacijo tradicionalnih eh, manjšin? In prav za te bi morali prav tako razviti strategije. In drugič, ali je Agencija za temeljne pravice na Duneju za to pristojna in kako eh, navezuje stike za civilno družbo. To je eh, vprašanje, ali so pomembne tukaj tudi tradicionalno naseljene mešine, ker eh, ni dobro, če ne enake stvari enako obravnavamo. Se strenjam se spoštovanim članom. Nič bolj nepoštenega ni kot, če ne enako obravnavamo različne skupine. In moramo razmisliti tudi o tem, kako uporabiti ta omejena sredstva, ki jih imamo. Uh, na čim bolj aktiven in inteligenten način. Agencija za temeljne pravice ima seveda določene cilje, ki jih mora izpolniti, ampak če bosta parlament ali komisija od agencije zahtevala, da izpolni določene naloge, potem bo agencija to prav gotovo naredila. In zato bi prosila spoštovanega poslanca, da mi da tista vprašanja, ki jih želi postaviti eh, Agenciji za temeljne pravice in tako bom lahko potem ugotovila, kaj se da narediti. Najlepša hvala, gospa komisarka. Gospod Tarabelo, v bistvu smo ravno kar zaključevali čas za vprašanja. Če pa želite dati izjavo, pa lahko to naredite, pa vam bo gospa komisarka odgovorila v pisni obliki. Prosim, kratko izjavo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vem, kako eh, malo časa imamo. Želim eh, eh povdariti potrebo, da eno leto posvetimo eh, že ženskam žrtvam nasilja. Ta tema je včasih tabu. Veliko ženske pa vse eno. Eh, večina žensk pa še vseeno trpi zaradi nasilja v družini fizičnega ali psihičnega. O tem ne govorimo, eh, nas je sram in mislimo, da moramo eh, narediti vse, da se bomo bolj borili proti temu eh, fenomenu in leto posvečeno temu problemu bi bil dober primer. Hvala lepa vsem, hvala komisarki, hvala tolmačem, dober tek.